Gre za izjavo komisije v zvezi z varnostjo jedrskih objektov v Belorusiji. Gospod komisar, izvolite. Lepo pozdravljeni, gospod komisar, beseda je vaša. Drage kolegice in kolegi, spoštovane članice in člani. V imenu komisarja Kanjetaja bi se vam najprej rad prisrčno zahvalil za to vprašanje, ki ste ga zastavili v zvezi z varnostjo jedrskih objektov v Belorusiji. Komisijo sprašujete, kaj počne na tem področju. Naj vam povem, kaj smo počeli v zadnjem obdobju, zato da bi zagotovili najvišjo možno varnost jedrskih objektov. Jedrska varnost je seveda ključna prednostna naloga komisije, kot je to zapisano tudi v okvirni strategiji za energijo Preglednost, zaupanje sta pomembna, uporabljamo vse instrumente, ki jih imamo na voljo, zato da bi zagotovili največjo možno varnost v Evropski uniji in tudi na mednarodni ravni. Zauzemamo se za najviše standarde na področju varnosti in o tem se nikakor ne pogajamo. Kakšno je sodelovanje med Evropsko unijo in Belorusijo na področju varnosti jedrskih objektov? Ko gre za radiološko zaščito in za varnost jedrskih objektov, naj povem, da je bilo to vedno v osrčju naših pogovorov. Že od leta 2011 Evropska unija v Belorusiji zagotavlja tehnično pomoč v okviru Evropskega instrumenta za sodelovanje na področju varnosti jedrskih objektov sodelujemo z beloruskimi organi, ki so pristojni za to področje, pomagamo pri izvajanju inšpekcijskih pregledov, pri izbiri krajev za namestitev teh jedrskih objektov, pomagamo jim tudi pri preverjanju varnosti. Od leta 2015 imamo v Minsku svojega strokovnjaka za to področje. On sodeluje tudi pri izvedbi novega projekta, ki je vezan na nov jedrski objekt. Mi si želimo Belorusiji ponuditi svoje strokovno znanje na tem področju, da bo novi objekt zgrajen skladno z najboljšimi mednarodnimi praksami in varnostnimi standardi. Preko tehnične pomoči regulativni organi v Belorusiji izboljšujejo tudi svoje tehnološke in človeške zmogljivosti. Komisija pa je prepričana, da bi morali dodatno okrepiti neodvisnost regulativnega organa v Belorusiji. Glede stresnih testov, ki so vezani na jedrsko varnost, naj povem, Še enkrat tisto, kar sem povedal že na začetku. Preglednost in odprtost sta ključnega pomena, ko govorimo o jedrski varnosti. Sodelovati moramo s svojimi sosedi na odprt način, kajti tako bomo vsi imeli koristi tudi od izmenjave strokovnega znanja. Zgradili bomo zaupanje v tem duhu, seveda komisija pozdravlja dejstvo, da. Belorusija uporablja tudi možnost, ki jo ponuja IAEA, e ko gre za peer review. Glede stresnih testov pa bi rad pojasnil dve zadeve, ki sta ključnega pomena, če želite razumeti, kakšen je ta celovit proces. Kot prvo, stresni testi varnosti jedrskih objektov v Evropski uniji in v tretjih državah se izvajajo na prostovoljni osnovi. Pravno gledano države, članice niti tretjih držav ne moremo prisiliti, da upoštevajo predlog, da se izpeljajo stresni testi. Smo se pa v Evropski uniji zavezali k temu, da bomo izvajali stresne teste. Marca 2011 je Evropski svet pozval, da sprejmemo celovita pregledna pravila, ki se nanašajo na stresne teste za jedrske objekte v Evropski uniji. Pozval pa je tudi k temu, da bi sorodne teste izvajali tudi v sosednjih državah, torej izven Evropske unije komisija spodbuja izvajanje stresnih testov izven Evropske unije. Ukrajina, na primer, je že prostovoljno sodelovala pri takšni vaji. Armenija trenutno tudi izvaja teste, ki jih finančno podpira Evropska unija. Druga zadeva. Stresni testi so v nacionalni pristojnosti. Izvajajo jih operaterji, nadzor pa izvajajo regulativni jedrski organi na nacionalni ravni. Šele ko je nacionalna ocena pripravljena v okviru stresnega testa in ko se pripravi poročilo s tem v zvezi, lahko komisija organizira ustrezni pregled tudi strani sorodnih evropskih regulativnih organov. Junija 2011 je na pobudo komisije več sosednjih držav, med drugimi tudi Belorusija, potrdilo zavezo k temu, da bodo izpeljale jedrske stresne teste. Podpisana je bila izjava o izvajanju stresnih testov z področja jedrske varnosti. Od takrat Belorusijo pozivamo, da izpelje stresni test komisija pričakuje, da bomo skladno sklepi sveta iz februarja 2016 dosegli napredek v sodelovanju z Belorusijo tudi na tem področju. Kakšni bodo naslednji koraki? Belorusija je komisijo obvestila, da je vzpostavila pravni instrument, ki ureja izvajanje stresnih testov z področja jedrske varnosti, kot to zahtevajo tudi evropske specifikacije. Belorusija je tudi najavila, da bo postopoma zaključen stresni test pri Ostrovecu in v letošnjem letu in v prihodnjem letu nam bodo o tem stresnem testu tudi poročali. Kar pa zadeva omestni pregled oziroma vzajemni pregled, trenutno se omenja ta pregled tudi v okviru skupine regulatorjev za jedrsko varnost. Ta skupina strokovnjakov, ki deluje v komisiji, bo pripravila peer review takoj, ko bo na voljo tudi nacionalno poročilo o oceni. To je pozitiven korak naprej. Komisija si vseeno želi pospešiti procese izvajanja v Belorusiji. Poročilo o stresnih testih bi si želeli prejeti čim hitreje. Naše službe zato načrtujejo tehnično misijo v Belorusijo in sicer v prihodnih mesecih nameravamo pa se pogovarjati o doseženem napredku. Za zaključek naj vam zagotovim, da je komisija še vedno predana temu, da se izboljša jedrska varnost v Belorusiji. Sodelujemo z beloruskimi organi na vseh ravneh. Spodbujali bomo tudi najviše standarde za jedrsko varnost v Belorusiji, pri čemer bomo sodelovali z vsemi mednarodnimi partnerji. Naj vam zagotovim, da smo v tesnih stikih s sosednjimi državami, še posebej z Litvo, torej sosednjimi državami Belorusije zato ker nas zanima, kaj se dogaja z jedrskim obratom Ostrovec. Naj vam povem, da bomo tudi parlament redno obveščali o razvoju dogodkov, takoj, ko bo do takšnega razvoja dogodkov prišlo. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Stiljanides. Začenjamo razpravo. Najprej gospod Mamikins. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Že v 80-ih letih so načrtovali ta jedrski objekt v Belorusiji, vendar so načrti zastali zaradi nesreče v Črnobilu leta 86. Gradnja se je začela leta 2013, stala naj bi nekje 10 milijard dolarjev. Reaktor je vodni vodni reaktor in to je isti reaktor, kot se načrtuje za uporabo v Hajšikidi jedrskem obratu na finskem. Mednarodno skupnost zadeve skrbijo, še posebej Litvo. Belorusija nikoli ni imela na svojem ozemlju jedrske elektrarne, zato to povzroča določene strahove v zvezi s tem, ali bo Belorusija znala upravljati s tem jedrskim objektom. Mislim, da bi morali poskrbeti za ustrezne stresne teste, ki bi se izvajali pod okrilja Mednarodne agencije za jedrsko energijo pripraviti bi morali tudi celovito oceno učinka in vplivov na okolje, še posebej, kako bo to vplivalo na vire pitne vode. To so viri, ki jih Belorusija deli skupaj z Litvo. Odnosi med Evropsko unijo in Belorusijo se premikajo naprej. In kar zadeva jedrski objekt Ostrovec, upam, da bomo našli k malu skupno rešitev. zgolj večstransko sodelovanje lahko pripomore k razrešitvi tega vprašanja. Belorusija, Litva, Ruska federacija, EU nasploh bi morali sodelovati pri gradni tega objekta, predvsem, ko gre za skrb za varnost. Jedrska energija je sicer najbolj okolju prijazna in če znamo z njo dobro upravljati, lahko lahko zagotavlja ustrezen mir tudi več desetletij. Hvala. Hvala lepa, gospa Fotiga. Dziękuję, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Govorimo o Belorusiji. Belorusija je bila tista, ki jo je katastrofa v Črnobilu tudi najbolj prizadela. 23 odstotkov beloruskega ozemlja je bilo okrepljeno kontaminirano zaradi te nesreče. Tudi zaradi tega je Belorusija vodila zelo previdno politiko, ko gre za jedrsko energijo. Belorusija ni bila preveč naklonjena temu, da bi sodelovala pri izgradnji jedrskih elektraren. Potem pa je Belorusija spremenila svojo politiko, sedaj želi sodelovati pri tovrstnih projektih, Belorusija je tista, ki trenutno vodi precej nejasno politiko na tem področju. Ostrovec je mešan projekt, skupni projekt Rusije in Belorusije. Manjši del finančnih virov prihaja sicer tudi iz Finske. Ostrovec se nahaja zgolj 50 km stran od litovske prestolnice. 50 km tudi od meje med Belorusijo in Litvo. Območje, kjer se nahaja ta jedrski objekt, pa je precej sporno zaradi tega, ker obstaja možnost nastanka potresa na tem območju. Poleg tega je nad območjem tudi pomemben zračni koridor. Zakaj omenjamo vse to? Zato, ker bi rada kot prvo povdarila, da Belorusija ni spoštovala vseh sprejetih zavez iz konvencije, niti ni izpeljala vseh svojih obveznosti, ki jih je sprejela. Poleg tega na tem območju živijo tudi Poljaki naši sodržavljani, ki so tudi nasprotovali gradni temu objektu. Hvala lepa, gospod Avštrevičius. Agreement, Hvala lepa, govoril bom litovsko. Chairman, Lukašenko prieš ketverius metus viešai. Gospod predsedujoči, gospod komisar, Lukašenko je pred štirimi leti jasno najavil, da bo jedrska elektrarna ostrovec najcenejša, kar so jih Rusija ali kdorkoli drug zgradili kjerkoli po svetu. To je bil citat. In kadarkoli to slišim, se prestrašim. Mislim, da nihče ne bo mogel biti pomirjen zaradi tega. Bilo bi smešno, če vse skupaj ne bi bilo tudi res jedrski objekt Ostrovec se gradi na neprimeren način, vrčuje se na račun varnosti. Konvencija iz Espoha in Arhusa se ne spoštujeta, poleg tega se ne izvajajo stresnih testov, prihaja tudi do tatvin pri tej gradnji. 50 km stran od Vilne se gradi ta jedrski objekt na območju, ki je nevarno, neprimerno. Slišali smo določena pojasnila strani komisije, ampak gospod komisar, mislim, da ta pojasnila ne zadoščajo. Odločitev o izgradnji jedrskega objekta Ostrovec je pravzaprav odločitev, ki jo je sprejela Moskva. Mislim, da bi se morali zbuditi predno, bo prepozen. Prepozno. Sklepati kompromise pri jedrski varnosti lahko privede do katastrofe. Očitno Lukašenko želi vzpostaviti jedrsko državo. Očitno se ni nič naučil iz Črnobila. Smo se mi, gospe in gospodje. Naj vse spomnim, da jedrske katastrofe ne poznajo meja. Drage kolegice in kolegi, obstaja možna rešitev. Ta pa je, da prekinemo s to nezakonito gradnjo ta projekt bi lahko bil dopusten zgolj, če bi bil vzpostavljen kritičen dialog, v okviru katerega bi komisija ustrezno izvajala tudi nadzor. Mislim, da bi morali Minsku in Moskvi poslati zelo jasno sporočilo, uporabiti moramo vse vzvode, ki jih imamo na voljo. Nobenega razloga ni, zakaj Evropska unija ne bi izkoristila svojih izkušenj iz pogovorov z Iranom. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Maštalka. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kolegi in kolegice, veseli me, da sem lahko dobil besedo pri tako pomembni temi. Govorimo namreč o varnosti jedrskih objektov. Ne gre zgolj za gradnjo nove jedrske elektrarne na uh, belorusko-litovski uh, meji, od 1. maja, eh, takrat imamo podatke, 414 eh, reaktorjev deluje, eh, 173 pa bi jih naj še zgradili tudi v državah članicah Evropske unije. Obeležili smo pred kratkim tudi 30. obletnico katastrofe iz Černobila in eh, ob tej priložnosti sem organiziral okroglo mizo, na kateri so sodelovali strokovnjaki iz Belorusije in tudi predstavniki civilne družbe, ki so govorili o svojih izkušnjah v zvezi s to katastrofo. Strokovnjaki so povedali, da gradnja nove, novega jedrskega objekta upošteva vse varnostne standarde in da jo nadzorujejo tudi nevladne organizacije. Sodelujejo tudi s predstavniki nekaterih eh, evropskih držav članic, naprimer z Belgijo. V Ukrajini imamo prav tako jedrske elektrarne eh, blizu meja. Naša mnenja so lahko različna, ampak potrebujemo razpravo o tem, kako zmanjševati tveganje in kako zagotovati energijo in energetsko varnost. Hvala. Hvala lepa, gospod Trope. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, kolegi in kolegice, gospod komisar. Hvala, da ste se udeležili te razprave, ki je pomembna za celotno uh, Evropo. Žal mi je, da tukaj ni gospoda Kanjetja in da ni odgovoril na zelo pomembno vprašanje eh, znotraj njegovih pristojnosti. Kakšna so teganja eh, jedrskih objektov blizu meja Evropske unije? Skrbi me ta eh, odnos Evropske komisije. Gradnja jedrske elektrane Ostrovec krši različne mednarodne standarde signali komisije so zelo formalni in zavajojoči. Gospod Kanjete mi je v preteklosti odgovoril, da so bili upravljeni stresni testi eh, na beloruski elektrani, kljub temu, da se ti v bistvu sploh še niso začeli. Šokirale so me tudi izjave eh, komisarja Andriju Kajtisa, češ, da eh, Belorusija izpolnjuje vse mednarodne konvencije ko pa vemo, da konvenciji iz Espoja in Ohusa uh, nista spoštovani. Belorusija ne upošteva teh sklepov. Zanima pa me, zakaj si komisija zatiska uh, oči pred vsem tem. Razumeti morate naše pomisleke. Gradi se jedrsko elektrarno blizu eh, litovske meje in to v totalitarni državi, v rokah Rusije, ne upoštevajo mednarodnih standardov. Vemo tudi, kakšna je njihova uh, kultura dela in uh, kakšen je njihov odnos do preglednosti. Aprila, naprimer, je prišlo do uh, nesreče, zrušil se je del gradbenih odrov, ampak Minsk je vse skupaj uh, prikril. Samo gradbišče prav tako ne spoštuje nekaterih uh, varnostnih standardov. Uh, Eh, niso povabili strokovnjakov IAEA, naprimer. Veliko je nepreglednosti, veliko je netransparentnosti. Belorusija, naprimer, ni zagotovila ocene učinka, eh, kar se tiče eh, uporabe vode iz tamkajšnjih rek. Ni izvedla nekaterih drugih testov, naprimer seizmoloških testov. Komisija je dejala, da beloruski regulator za, za jedrsko varnost ni neodvisen, kar pomeni, da ni nič odvisno od strokovnjakov, ampak je vse odvisno od vlade, od vladnega režima v tej nedemokratični državi. Komisijo pozivam, da pripravi specifičen akcijski načrt Evropskemu parlamentu, tako da bomo zagotovili, da bo Belorusija izpolnila vse mednarodne standarde za varnost in preglednost. To bi bilo tudi jasno sporočilo Minsku ta jedrska elektrarna, ki jo gradijo brez poštovanja varnostnih eh, standardov, je v nas križju z vsemi mednarodnimi standardi. In takšne elektrike si ne želimo v Evropski uniji. Hvala. Gospod Rope, nekdo bi vam rad zastavil vprašanje v okviru modrega kartona. Gospod Arnold, sprejmete vprašanje? Sodinku? Yes. Seveda. Gospod Arnet. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ta tema je zelo široka, gre onkraj eh, evropskih meja, to je mednarodna tema. Veliko ste govorili o tem, eh, kaj naj komisija naredi v tem primeru. Omenili ste tudi IAEA, e niste pa dali konkretnih predlogov ukrepov, ki jih naj izvede IAEA. E A nam lahko poveste kaj več o tem, prosim? E, e, Hvala za vprašanje. Razmere so zelo zapletene. Prvo kot prvo, lokacija je bila eh, izbrana, ampak šele potem eh, so povabili strokovnjake, da bi se pogovorili o tem, če je lokacija primerna za eh, takšno gradnjo. To je en problem in veliko je drugih težav. Belorusija, na primer, obljublja, da bo izvedla stresne teste, ampak tega potem ne naredi. Komisijo zavaje iz dneva v dan. Komisar je, na primer, dejal, da so bili stresni testi že končani gre tudi za spoštovanje vrste konvencij eh, in to je v pristojnosti Evropske komisije. Zahtevati je treba upoštevanje teh varnostnih standardov, drugače se nam bo dogodila še ena katastrofa. E Najlepša hvala. IAEA e spremlja jedrski razvoj po svetu in to eh, pod okriljem Združenih narodov. To je jasen primer umešavanja eh, Evropske unije. Če Belorusija razvija industrijo, ki zadeva njihove sosede, je to vprašanje, eh, o katerem morajo govoriti z IAEA e in Združenim narodi. Belorusija in vsakačna druga država, ki želi razviti eh, jedrsko industrijo, mora biti predmet obstoječih mednarodnih pravil. Osebno podpiram več jedrske. Uh, elektrike v Združenem kraljestvu. In tudi mi bomo morali spoštovati te mednarodne standarde in pravila. Soverene države morajo imeti pravico, da razvijajo takšno tehnologijo, če seveda pri tem spoštujejo obstoječe mednarodno pravo. Če pride do kršitve mednarodnega prava, je to vprašanje, ki ga mora upravnavati eh, Zdru Organizacija združenih narodov. Evropska unija je lačna moči, lačna pristojnosti. ta organizacija sedaj ne posega zgolj v življenja lastnih državljanov, ampak tudi v politiko sosednjih držav. Vsi vi, kot predstavniki držav članic, bi morali eh, podpirati IAEA e in se ne bi smeli umešavati uh, in posegati v uh, politiko neodvisnih suverenih držav članic. Obs, uh, uporabiti je treba obstoječe mednarodno pravo in če pride do kršitve tega prava, je treba o tem govoriti v Združenih narodih. To so pravila, ki jih morajo suvereni narodi spoštovati. Nobene zahteve nimamo, da bi Evropska unija počela to, kar počne, da uh, bi torej ravnala kot eh, neka enotna uh, super, uh, supra uh, državna organizacija. Imamo zakonodajo, če je zakonodaja kršena na tako pomembnem področju, kot je, kot je področje jedrske. Uh, varnosti, potem moramo uporabiti možnosti, ki jih imamo na voljo znotraj okvira Združenih narodov in tako zagotoviti, da bodo ljudje zaščiteni. Ne smemo dovoliti, da se politične ambicije umešavajo v takšno delo. Hvala. Hvala lepa, gospod Lebreton. Merci, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Jedrske katastrofe so ene izmed najhujših eh, tveganj za človeštvo nesreča v Černobilu uh, leta 86 in v Fukushimi leta 2011 eh, je zelo resna zadeva, sta zelo resni zadevi. Zato moramo paziti, kar se tiče jedrskega objekta v Ostrovecu. Eh, ta objekt gradi Belorusija, začela pa bi naj delovati leta 2000. Težava je ta, da niso bili izvedeni stresni testi, eh, kot je zahtevala Evropska unija 14. marca 2013. Ti stresni testi so nujni. Zahtevali smo jih po Fukushimi, 145 eh, eh, reaktorjev je bilo pregledanih znotraj Evropske unije in 120 zunaj Evropske unije. Belorusija bi morala prav tako spoštovati te zahteve reaktor v Ostrovecu se nahaja 50 km stran od eh, Vilne, prestolnice Litve. Jedrska varnost eh, je tudi vprašanje mednarodnega sodelovanja. Imamo eh, mednarodno organizacijo za jedrsko varnost, ki bdi nad izvajanjem sporazuma na tem področju. porajajo se legitimni dvomi, kar se tiče varnosti v Ostrovecu, ampak tega ne smemo izkoristiti v Evropske unije za to, da bi napadali Rusijo. Belorusija je zaveznica uh, Rusije, ki je 2000, leta 2015 uh, eh, na voljo dala tudi letalsko bazo in Rusija je financirala uh, gradnjo reaktorja v Ostrovecu. Unijo pozivam, da ne izkorišča te zadeve za to, da bi uh, še poslabšala naše odnose z Rusijo. Hvala. Hvala lepa, gospod Korvin Mike. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałem... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, naj vas spomnim, da obstajajo različni reaktori. Dražji, cenejši, varnejši, manj varni. kakšen je reaktor, ki eh, spoštuje najviše standarde? Gospod eh, komisar, en sam reaktor eh, lahko upošteva vse standarde. Če vi pravite, da ta v Belorusiji ne upošteva varnostnih meril. Zdi se, da Belorusijo potiskamo uh, k Rusiji isto počne Poljska. Lukašenko uh, se približuje Rusiji. Lukašenko pa ne sme biti uh, ruski klient. Naša krivda je, da vsakič, ko napadamo to državo, potiskamo to državo k Rusiji. Hvala lepa, gospod Zorinjo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pred kratkim smo obeležili 30. obletnico katastrofe v Černobilu. Zakaj gradnja reaktorja uh, tako blizu uh, Černobila spet poraja dvome? Videli smo, se, kaj se je zgodilo v Fukushimi. Jedrske katastrofe ne poznajo meja, onesnažujejo okolje in ubijajo ljudi. Komisija je tista, ki eh, mora spremljati razvoj dogodkov, tako da se državljani ne bodo bali tega. Zaupati moramo komisiji. Ampak spomniti je treba tudi na eh, to, da ta komisija ni pravilno pazila na 76 eh, jedrskih reaktorjev, ki se jim je iztekel življenjski cikel. Veliko denarja, 330 eh, milijard eh, evrov bi potrebovali za zapiranje teh reaktorjev. Poslal sem veliko vprašanj gospodu Kanjeteju na temo jedrskih reaktorjev eh, v Španiji blizu portugalske meje. Očitno komisija čaka na prenos eh, nove direktive v zakonodajo. Zdi se torej, da se eh, delajo, kot da vse dobro deluje. Če nek reaktor deluje onkraj eh, tega življenskega cikla, življenskega cikla reaktorja, je to problematično. Komisija pa čaka in ničesar ne naredi rad bi vam verjel eh, glede varnosti tega novega eh, objekta. Rad bi vam verjel tudi, da skrbite za vse jedrske reaktorje. Da, je. Gospod Henkel, gospod komisar, govorimo o domnivno ali resnično nevarnih jedrskih elektrarnah. Rad bi govoril tudi o varnih jedrskih elektrarnah. Nemška vlada je s prijela panično odločitev, da odklopi vse jedrske elektrarne in to je povezano z določenimi protislavji. Najprej so slavili gospod Merklovo kot tisto, ki rešuje podnebje in potem se odpovi tehniki, ki bi varovala podnebje. Um, nemški, nemške jedrske elektrarne so štile med najbolj varne in sedaj so jih odklopili. Najprej je zvizna vlada hotela biti pionir, zdaj pa jim nihče ne sledi. Francija je podaljšala obratovanje svojih jedrskih elektrarn za deset let in gradi nove. Finska, eh, Združeno kraljestvo in drugi želijo graditi nove jedrske elektrarne. V Belgiji so eh, jedrsko elektrarno, ki so jo odklopili po Fukushimi, so jo spet vklopili tudi v vzhodni Evropi gradijo nove jedrske elektrarne in podaljšujejo obratovalni čas starih. In Japonska um, je vklopila že celo število, eh, celo vrsto jedrskih elektrarn. Tudi Kitajska gradi jedrske elektrarne celo v Sudanu. 430 jedrskih elektrarn obratuje po celem svetu več kot pred Fukushimi. In ta preobrat eh, v podnebni politiki v Nemčiji vodil tudi do visoke eh, zvišanja cen elektrike. Torej, Nemčija ni samo nesolidarna do sosedov, temveč to vodi tudi do manj varnosti in do višjih cen elektrike v Nemčiji. Zato eh, si vzemimo Švedsko za zgled in eh, Najbolje bi bilo, če bi Nemčija spet preklicala ta sklep, ki ga je sprijela. Gospod Henkel, nekdo bi vam rad zastavi vprašanje v okviru modrega kartona. Spremete to vprašanje. Gospod Bhner, izvolite. Ja, Henkel. Gospod Henkel, hotel sem vas vprašati, ali veste, koliko odstotkov svetovne energije pokriva jedrska energija. Ali res lahko rečete, da to prispeva k varstvu podnebja. To je manj kot tri odstotke. In drugo vprašanje, kar zadeva domnevno zelo varne nemške jedrske elektrarne, kaj pa pravite o primerih Krümel in Brunsbüttel? Rekl sem vam že, da, število, da raste število jedrskih elektrarn eh, po svetu. Na Kitajskem gradijo 24 novih jedrskih elektrarn in tam se odloča prihodnost, da eh, jedrska energija ne eh, emitira CO2, ja, to ve vsak. Do. In primiri, ki jih navajate, sploh nimajo, niso povezani z jedrskimi objekti samimi. E, jedrske elektrarne v Nemčiji so najbolj varne na celem svetu. Hvala lepa, gospod Selimovič. Belarus, dvo vrsta šankraftverk, hole fuat, utvora si snu. E, torej, Dva, dve jadrske elektrarni sedaj želi eh, zgraditi Rusija, rusko podjetje graditi jadrske elektrarne in Rusija bo še naprej investirala in sicer 1,5 švedskih kron v prvi fazi za povečanje kapacitete te naprave in to se bo zgodilo v času, ko je Belorusija že zelo odvisna od Rusije. 90 odstotkov uvoza v Belorusiji prihaja od enega samega. Um, izvoznika Rusije. Torej Rusija poskuša uporabiti energijo kot orožje za to, da vpliva na druge države. Tako kot je to všeč Kremlu, to se je zgodilo, dogajalo prej v Arminiji, v Kirgizistanu, na Polskem, v Ukrajini, v Gruziji in to se bo zgodilo jutri tudi v Belorusiji. Zato mora Evropski parlament natančno prebiriti ta projekt projekt eh, ima velik vpliv tudi na druge države in razen tega je to ni v skladu s cili Evropske unije. In sicer, da bi povečali delež obnovljivih virov energije, treba je povzeti posledice iz tega. Hvala lepa, gospod Sančes. Najlepša hvala, gospod Karsel. Tragedija iz Černobila je neposredno vplivala na dva milijona Belorusov, posredno pa na celoten planet. Odnesnaževanje okolja ne pozna meja, zadeva vse nas, zato je prav, da imamo današnjo razpravo. Očitno se nismo nič naučili iz preteklih napak, glede na to, da Belorusija gradi nov jedrski objekt, ne da bi pri tem spoštovala ustrezne ocene učinka ali zahtev komisije. Komisija je Belorusijo pozvala naj ne hodi po tej poti, ker ve, da prinaša seboj določena tveganja, s katerimi se je Belorusija v preteklosti že soočila. Potrebujemo novo obliko energije v Evropi. Na voljo imamo ustrezno tehnologijo in tudi sredstvo za to, da spremenimo ta model. Nemčija, naprimer, to že počne, tudi druge države bi to morale storiti, komisija pa bi morala države članice pozvati, da se podajo na to pot. Naprimer, odpraviti in razgraditi je treba tiste jedrske elektrarne, naprimer Garonja in El Marasele v Španiji, ki predstavljajo nevarno za naše življenja in tudi za sam planet, ker so zastarele. Hvala lepa, gospod Javor. Thank you, chair. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kolegi in kolegice, marsikaj pomembnega je že bilo pomene, povedanega v zvezi z beloruskim projektom gradnje jedrske elektrane. Ampak sam bi rad izpostavil, zakaj eh, nas skrbi gradnja jedrske elektrane blizu eh, evropskih meja. Eh, bati se moramo tudi tega, kar se dogaja znotraj evropskih meja. Na mačarskem, v moji državi. Eh, bosta zgrajeni dve eh, novi elektrarni, ki bosta uporabljali ruske reaktorje eh, v naslednjih nekaj letih. Gre za isto gradnjo, isto tehnologijo, eh, kot jo poznamo v Rostrovecu. Gre za ruski reaktor BVR 1200. Ta država je že pokazala, da evropsko pravo razume precej prožno, kar se tiče tovrstnih projektov. V zvezi z jedrskim projektom na Mačarskem eh, je treba povedati, da je eh, agencija Euratom že podala eh, veto zaradi nespoštovanja določenih pravil. Porajajo se tudi vprašanja v zvezi s pomankanjem razpisov. Poteka tudi preiskava zaradi neobjave razpisa. Poglobljena razpra, preiskava zaradi uporabe Eh, prepovedane državne pomoči pri istem projektu. Na to imamo tudi pilotni projekt, ki je bil zaključen zaradi pomankanja preglednosti tega projekta. In ta država članica je namenoma eh, kršila eh, evropsko pravo, kar se tiče jedrskih odpadkov, ko je pošiljala jedrske odpadke v Rusijo leta 2014. Bi kupovali kakšne stvari od takšnih ljudi, bi bilo Eh, dobro, da bi dovolili uporabo takšne tehnologije tudi v srcu Evrope? Gospod Javor, nekdo bi vam rad zastavil vprašanje v okviru modrega kartona. Sprejmete, gospod Jakovčič, izvolite. Hvala, poštovani. Hvala, gospod eh, predstavnik. Hrvaška je 96. leta podpisala ISPO konvencijo. In to pravim zato, ker ste sedaj um, govorili o detajlih v zvezi s tem, kar se dogaja na Mačarskem in kako naj bi se zgradila ta nova centrala z rusko tehnologijo. Ali mislite, da bi Hrvaška se morala maksimalno angažirati in sodelovati pri teh odločitvah kot sosedna država in še več? Ali naj bi Evropska unija morala imeti skupno zunanjo politiko, ko gre za jedrsko, um, ko gre za jedrsko energijo in da naj bi to bila naša skupna strategija? Hvala za vaše vprašanje. Popolnoma se strinjam, da potrebujemo eh, dobro sodelovanje med državami članicami. V zvezi s tem projektom pa lahko rečem, da je v njem sodelovalo deset držav članic v skladu s konvencijo iz ESPO-ja. Še vedno pa se mi zdi, da države članice ne posvečajo dovolj pozornosti to vrstnim zadevam. Avstrija in Nemčija sta naprimer izrazila, izrazili določene dvome v zvezi eh, s projektom pozivam države članice, tudi Hrvaško, da so aktivnejše, kar se tiče tega projekta. V manjših državah, kot je Mačarska, so eh, jedrske investicije vprašanja, eh, ki gredo onkraj eh, državnih meja. Epite Dejos. Hvala. Jedrska energija je varna energija, če se uporablja v mirne namene. Treba pa je zagotoviti seveda ustrezno varnost in moramo biti previdni, predvsem, ko gre za jedrske elektrarne, ki se gradijo blizu meja Evropske unije. In tak primer je jedrska elektrarna v Ostrovcu, v Belorusiji imamo pomisleke. Ne vemo, ali se bo gradila najvi, v skladu z najbližjimi varnostnimi standardi, ki veljajo v EU. Razen tega, um, gre tu za vprašanje varnosti takih objektov tudi v Albaniji, v Turčiji in v nekdanji Jugoslovanske republiki Makedoniji. Predvsem v Turčiji gradujo tako elektrarno, kjer tudi ni transparentnih postopkov in kjer ne simulirajo ustreznih pogojev za jedrsko varnost. In razen tega um, so na, v Turčiji tudi um, Potresi in zato mora EU zagotoviti, da bo jedrska elektrarna v Ostrovsu in tudi druge jedrske elektrarne morajo biti v skladu z mednarodnimi standardi, ki veljajo v EU. Hvala lepa, gospod Ward. Uh, Hvala, gospod predsedojoči. Moram reči, da sem zelo žalostna, da je gospod Etrich že odšel iz dvorane in da ga sploh ne zanima ta resna razprava. On je zelo ignoranten glede tega vprašanja. Sicer pravi, da eh, naj bi eh, spoštovali samo pravila Združenih narodov ali ne ve, da ZDA ne uh, upoštevajo naprimer sad mednarodnega sodišča. Kaj to pomeni, gospod Edrič, kar vi zahtevate? Moramo biti previdni v EU. Zelo sem vesela, da je Evropski parlament se odločil, da bo razpravljal o varnosti jedrskih elektrarn v Belorusiji. In Belorusija mora izvesti stresne teste in tudi presoje vplivov na okolje v skladu z mednarodnim pravom. In, uh, um, prebivalci v tej regiji morajo biti varni in to velja tudi zame in za gospoda Etheridgea. Vendar gre tudi še za nekaj drugega. Jedrska energija. Um, um, vsebuje tudi tveganja in stroške, ki jih je težko oceniti. Humanitarna in naravna katastrofa, ki bi se zgodila v primeru velike nesreče, je nekaj, o čemer sploh nočemo razmišljati. Jaz sem videla, eh, kaj se je zgodilo v Fukushimi in kako eh, žrtve živijo tam, kakšne teža zdravstvene težave imajo, predvsem tudi otroci, ki eh, dolgo ne morejo se igrati zunaj, ker bi se lahko okužili um, torej jaz eh, sodelujem z Nuclear Transparency Watch in um, tudi oni pozivajo Evropski parlament, da zahteva večjo jedrsko varnost, predvsem po Fukushimi, po tem, kar se je zgodilo v Fukushimi. Večja jedrska varnost in preglednost je potrebna in pri tem morajo sodelovati tudi organizacije civilne, organiz, eh, civilne družbe, ki so dejavne na tem področju industrija, jedrska. Jedrska industrija ima veliko moč in tudi dobiva med, um, javno podporo. Um, treba je sodelovati z um, organizacijami, kot uh, je ta, ki sem jo imenovala, da se bodo spoštovali najvišji standardi. Gospe in gospodje, zelo dobro nam gre, tako da vas prosim, da se še naprej držite dodeljenega časa za govor. Gospa Makovej. domnule președinte catastrofele nucleare aduc moarte aduc. bala jedrske katastrofe povzročajo smrt povzročajo škodo okolja in tako naprej. vemo kaj se je zgodilo po črnobilski nesreči. Eh, in tam vidimo, kako je bilo prej in kako je poz, bilo pozneje. In zato se mora Evropska unija ukvarjati s tem. Če se jed, gradi jedrsko elektrarno in če se pri tem ne spoštujejo varnostna pravila, potem se moramo umešavati, če je naša varnost eh, v nevarnosti. Danes govorimo torej o jedrske elektrarni Ostrovecki, ki je samo 50 km stran od. Um, glavnega mesta Litve. Belorusija je ponosna na to in želi s tem zmanjšati energetsko odvisnost od Rusije, ampak to je laž. Belorusija masivno je odvisna od Rusije, kajti 90 odstotkov zemeljskega plina dobiva od tam in razen tega ruska podjetja gradijo to elektrarno z ruskim denarjem. Govorimo torej o 22 milijardah dolarjev. Litva zato Eh, tudi um, obsoja eh, Belorusijo, kajti Belorusija ne obvešča drugih in tudi ni izvedla ustreznih študij, predvsem kar zadeva analizo učinkov za vodo in tako naprej. In informacijo o tej jedrski elektrarni dobivamo samo preko tretjih strani ne od beloruskih organov in to se mi ne zdi normalno. Druge države so mogoče v podobnih situacijah. Vidimo, na Mačarskem se dogaja nekaj podobnega, tudi tam financira Rusija. Nam mora biti pri srcu predvsem varnost državljanov. Gospa Makovej, predsej ste presegli dodeljen čas za govor, zato sem vam izključil mikrofon. Gospod Šulc. Gospod predsedujoči, gospod komisar, um, ne razpravljamo o tehničnem problemu, temveč o političnem izzivu. Gre za izravnavo legitimnih interesov na osnovi dogovorjenih mednarodnopravnih eh, norm. In sicer gre za EPSO konvencijo in dodatni protokol iz Kijeva o, eh, o obvezujoči PVO. Um, Belorusija je eh, po letu 2009 eh, sicer spoštovala formalno obveznosti v zvezi z obveščanjem in posvetovanjem. Če pri dokončni odločitvi niso upoštevali tega, potem mora EU ustrajati na tem. Ampak eh, sprašujem komisijo, ali. Komisija sploh vidi politično plat tega, kajti komisija doslej moči v zvezi z nekim analognim primerom v Ukrajini, kjer eh, so enostavno podaljšali življenski cikl do 2030, čeprav bi večino teh elektrarn po pravilih EU morali odklopiti. Prosim komisijo, da pospravi to gradbišče. In ta protokol iz Kijeva um, devet držav članic EU 13 let eh, po podpisu še ni ratificiralo. Dve od teh držav ima več kot 70 elektrarn in načrtuje gradnjo štirih dodatnih jedrskih elektrarn. Hvala. Buhner. Gospod Buhner. Vielen dank. Hvala. Jedrska elektrarna Ostrovec, ki jo gradijo v Belorusiji, krši več mednarodnih pogodb, naprimer Arhuško konvencijo, naprimer obveznost, da se izveze, izvede stresni test. Ali bi kupili avtomobil, ki ni bil eh, pregledan, testiran? Eh, želim omeniti, da je predviden tip eh, VVR 1200, ne nuditi varnosti, ki si jo pričakujemo, kaj ti razmerje, dolžina, premir tlačne posode so zelo neugodne. Zato je težko regulirati to jedrsko elektrarno, kar pa ni edini problem. Tako kot je tu bilo že rečeno, Belorusija nima finančnih virov, da bi um, zagotovila tudi um, reševanje v primeru um, če se nekaj zgodi, oziroma tudi kar zadeva odlaganje radioaktivnih odpadkov. Gospod komisar, ali nam lahko zagotovite, da tudi tokrat ne bo moral plačati evropski davkoplačevalec, ker Belorusija ne bo sposobna tega plačati, gospod Sani? Hvala, gospod eh, predsedujoči. Pred nekaj tedni, 26. aprila, smo obeležili, obeležili 30. obletnico eh, katastrofe v Černobilu. Bielorusija je bila med največjimi žrtvami tega in posledice so vidne še danes. In mislim, da je to dokaz za to, da gre zres za evropski čezmejni problem. Pomembno je, da gledamo preko meja države in da se vsi zauzamemo za to, da se poveča varnost eh, jadrskih elektrarn, konkretno ti jadrske elektrarne. Mislim, da je to vprašanje tudi varnostno politično pomembno. Minsk je odvisen od Moskve. Energetska odvisnost in varna preskrba z energijo v Belorusiji eh, to nekako poskušajo rešiti v 21. stoletje, vendar ena država, predvsem eh, Mačarska, pa eh, se nekako vrača v 20. stoletje s tehnologijo pri jedrski elektrarni POKŽ-2, pri drugi enoti tega jedrskega objekta. Želim um, usmeriti pozornost komisije in parlamenta, tudi na to, da v državi, iz katere prihajam, na mačarskem, očitno ne spoštujemo tega, eh, kjer bi nam drugi lahko nudili pomoč. Vsaka nova jedrska elektrarna je pravzaprav nova rana. V eh, Evropi, kaj ti poskušamo predvsem spodbujati uporabo obnovljivih virov energije. In jedrska energija kot energetski vir je ovira pri tem. Gospod Ujazdovski. To ni e, debata. Gospe in gospodje. Tu ne gre za neko splošno razpravo, gre za zelo konkretno razpravo. Tako da ne moremo razpravljati o sami strukturi zagotavljanja energije v Evropi. Jedrsko energijo potrebujemo ali ne in tako naprej. Gre za zelo jasen predmet razprave. Govorimo o jedrskem objektu, ki se nahaja izjemno blizu evropske meje. Ta objekt se nahaja na neuralgično pomembnem področju tako za Litvo kot za Polsko moram reči, da sem nekoliko presenečen nad tem, kar je povedal gospod komisar. On je govoril v smislu, kot da gre tu zgolj za neko dodatno naložbo, ki jo je treba sedaj samo oceniti z tehničnega vidika. Številne kolegice in kolegi so že omenili katastrofo iz Černobila. Mi smo bili na drugi strani železne zavese, zelo dobro vemo, kaj pomeni pomankanje spoštovanja za ljudi in za okolje. Ko gre za zaščito okolja v okviru tega projekta, naj vam povem, da vse skupaj vzbuja kar predvsej pomislekov. Ogromno ljudi je izpostavilo tudi vlogo Rusije. Tu gre za naložbo, ki jo sofinancira financira Rusija. Vemo, da so ruske naložbe vedno podrejene uh, ruskim političnim ciljem. Če želi Evropska unija resnično poskrbeti za varnost celotne celine in če želi voditi pravo zunanjo politiko, ne more dopustiti, da se dogaja to, kar se dogaja. Ne moremo biti tiho, glede na to, da gre za rusko politično naložbo. Hvala lepa. Postopek pritegnite pozornost predsedujočega in naslednji.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 pravzaprav mi je vseeno, ali bo Belorusija potem to energijo prodala naprej, energijo, ki se bo proizvedla v tej jedrski elektrarni. Tisto, kar mene zanima, je varnost proizvodnje, zanimajo me jedrski odpadki. Ali smo prepričani, da bo ta jedrski objekt dobro deloval na območju, kjer bo postavljen? poskrbeti moramo za ustrezne varnostne elemente. Ti se omenjajo tudi v vprašanju, ki smo ga zastavili komisiji. Mislim, da je res nujno, da se te stvari natančno pojasnijo. Gospodarska vprašanja so ločena vprašanja. Evropska komisija bi morala uporabiti vse instrumente, ki jih ima na voljo, zato da izvede ustrezni nadzor nad tem poslom. Gospod Marijas kriterije pozitivne migracije in mislim da je to ena izmed možnosti kako evropo spraviti bielorusija je med najbolj razvitimi bivšimi državami eh, sovjetske zveze in Lukašenko seveda sodeluje še naprej z Moskvo, ampak to ne sme zdaj negativno vplivati na naše odločitve. Seveda je v primeru um, nesreče v jedrski elektrarni nemogoče ustaviti posledice na eno državo. To je pokazal Črnobil. In zato moramo biti strogi glede varnostnih zatev, zahtev pri ostrovcu in IAEU mora. Um, Ja, IA e mora, um, sprem, mora to spremljati. Uh, ampak to isto velja tudi za jadrske elektrarne, ki jih gradijo drugot, naprimer v Turčiji ali v Doilu in Antjansu, ki naj bi jih že zdavnaj odklopili v Belgiji, tudi tam moramo biti dosledni. Obrigado, senhor presidente, senhor comissário. A segurança das instalações nucleares é uma questão da maior. Vale jedrske elektrarne in to vprašanje je seveda pomembno vprašanje ne samo v EU, temveč eh, tudi zunaj EU. Skoraj polovica eh, držav članic ima jedrske elektrarne. In to je seveda povezano tudi s tveganji. Naprimer, v jadrski elektrarni Amaraš v Španiji, blizu portugalske meje. Treba je razgraditi nekatere jadrske elektrarne in sicer zaradi varnosti in zaradi zdravja ljudi in okolja. Ta postopek, um, torej treba je seveda paziti tudi, kako poteka ta razgradnja, treba je paziti na to, da ne prihaja do kontaminacije. In treba je potem seveda tudi zagotoviti, da se um, zamenja jedrska energija, ki je bila proizvedena v teh elektrarnah z drugimi viri. Hvala. Gospod Arnot. Hvala, gospod predsedujoči kar zadeva jedrsko energijo v Belorusiji, to je seveda treba spremljati na mednarodni ravni in pomembno je imperativno, da se zagotovi eh, spoštovanje vseh standardov. Vendar želim povedati, da gre tudi za načalno vprašanje pri vsem tem v tej razpravi in sicer, da rečemo, da je veliko mednarodnih organizacij eh, ob Evropske unije, ki jih tudi podpiramo in IAEA e in Združeni narodi igrajo v tem primeru pomembno vlogo, eh, tako kot tudi v drugih političnih eh, vprašanjih G7 mednarodna organizacija za standardizacijo, svetovna trgovinska organizacija in številne druge organizacije so organizacije, katerih del želimo biti in v Združenem kraljestvu se seveda, seveda poteka zdaj razprava ki jo poznamo, ampak tudi v zvezi z Belorusijo moramo videti, da so, da, je tudi, da so tudi številne druge mednarodne organizacije. Torej, to jedrska elektrarna Ostrovec je seveda pomembna za to državo. Belorusija ima eh, vsako pravico, da uporablja take um, vire. 90 odstotkov zemljskega plina Belorusija uvaža iz Rusije um, um, um, seveda je treba vprašati se tudi, kaj bodo z radioaktivni odpadki. Dva, dve milijardi plat Rusija, Belorusija lahko podpiše različne uh, sporazume brez poseganja drugih. Um, vendar mora izvedi ustrezne stresne teste in uh, treba je zagotoviti varnost uh, okolja, reke Neri. Uh, In razen tega mora pri tem sodelovati IAEA e in tudi druga, evro, drugi evropski organi. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar, beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Najprej se vam, za, se vam želim zahvaliti za prispevke, ki kažejo, um, Kako pomembno je to vprašanje, kako pomembno je vprašanje jedrske varnosti? Um, želim izpostaviti predvsem nekaj Eh, nekaj točk iz te razprave. Najprej pa želim nekaj povedati tudi o primeru Ostrovec. Želim eh, povdariti to, kar sem povedal na začetku. Komisija bo še naprej uporabila vse instrumente, ki jih ima na razpolago, da zagotovi najvišje možne varnostne standarde v EU in tudi na mednarodni ravni. To o tem se ne da pogajati, tako kot sem eh, že rekel. Naša prioriteta je, da se zagotovi pravočasna izvedba stresnih testov za ostrovec in sicer v skladu z evropskimi specifikacijami. Tako kot vidno bo komisija parlament sproti obviščala o eh, tem, kdaj se bo to zgodilo. Vendar želim povedati tudi jasno naslednje. Mnoge rešitve za vprašanja, ki so bila postavljena, je v končanju energetske izolacije in tudi v preoblikovanju evropskega energetskega trga za Litvo in za vse baltske države To pomeni, da moramo še naprej si prizadevati za popolno vključitev teh držav v evropski energetski trg. Dobra novica je ta, da napredujemo pri tem. Pred kratkim so se začeli ukrepi za povezovanje um, Litve s Poljsko in Švedsko, torej energetsko povezovanje. Um, in ta povezava baltskih držav z evropskim omrežjem se je bistveno povečala in sicer od 4 odstotkov na skoraj eh, 22 odstotkov. Pri zemljskem plinu to delo poteka in sicer gre predvsem za ta interkonektor eh, Litva-Polska pri zemljskem plinu in to bo prvi interkonektor med eh, eh, kontinentalno Evropo in območjem vzhodnega Baltskega morja um, 2019 eh, se bo s tem končala ta izolacija na področju zemeljskega plina. Razen tega bo prišlo tudi do diversifikacije virov. In to bo tudi pomagalo zmanjšati cene za uporabnike. Mnogo tega napredka se je treb, se je zahvaliti tudi um, akcijskemu načrtu za energetsko povezovanje v baltskih državah. In sicer gre za uh, vključitev, integracijo tega območja v evropsko omrežje. In to je eden od primerov, kako, kaj lahko dosežemo s pomočjo energetske unije. Vendar moramo graditi naprej na, uh, eh, tih, um, eh, na tem, kar smo že dosegli. Gre predvsem za sinhronizacijo baltskih držav in drugih izoli, izoliranih območij s preostalim energetskim trgom EU. Naša vizija je energetska unija, ki temelji na solidarnosti in zaupanju, ki govori z enim glasom navzven, z zunanjimi partnerji in ki zagotavlja um, varno dobavo energije evropskim državljanom. Energetska unija je med glavnimi prednostnimi nalogi, nalogami komisije in mi se posvečamo predvsem izvajanju tega. Uh, in tu se veselimo nadaljnega sodelovanja z Evropskim parlamentom, da bi to čim prej postala realnost. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala, gospod komisar. S tem vašim prispevkom smo tudi zaključili razpravo o tej točki. Nadaljujemo pa s kratkimi predstavitvami naslednjih poročil. Najprej poročilo gospe Hojbuh v zvezi z novim zavezništvom za prehransko varnost in prehrano. Besedo predajam poročevalki za 4 minute.